Uh, prav začenjamo mislim da so vsi tisti ki morajo biti tukaj na to temo že z nami tako da smo sedaj pri deveti točki pregled evropskega sistema finančnega nadzora gre za obravnavo predlogov sprememb Sven prosim okay, he's just booting up his, uh, point. Aha, še malo bo trajalo, računalnik mora zagnati. I, I think, uh... Mislim, da bomo to naredili nekoliko drugače. Najprej, hvala lepa. Ja, mikrofon imam prižgan. I try to speak uh, globish, but uh, it's uh, anyway. Um, so thanks a lot. Torej, hvala lepa za vaše predloge sprememb. Predlagam, da dokler se mi ne naložijo beležke, da povem sledeče. Mislim, da gremo v zelo podobni smeri na splošno. Rad bi pozdravil različne predloge sprememb kolegov. Na splošno pa mislim, da se prek skupin zavzemamo za to, da bi okrepili našo strukturo finančnega nadzora. Morda obstaja nekaj razlik, gotovo pa je veliko skupnega in imamo tudi nekaj dodatnih predlogov sprememb. Obstajajo nekatere pomembne razlike, čeprav pogosto te razlike niso kar vse poprečne, ampak imajo posamezni poročevalci senci drugačno mnenje. Naj jih nekaj izpostavim. Ključno vprašanje je, kako se ukvarjati z bakrobonitetnim nadzorom. Morda ste opazili, da je moj prvotni predlog, da bi zagotovili polno ločevanje po študiji, ki smo jo sami naročili, to izbrisal. Tako da sem se pomaknil bliže tistim mnenju ELS in ostalih, ki so to želeli. Sedaj imamo različne predloge, kako bi okrepili ESRB, čeprav imamo tudi predloge sprememb, ki pravi, da bi morali to biti polno maločeno. Torej, kako bi ukrepili Evropski odbor za sistemska tveganja. Mislim, da bo možno doseči kompromis z nečim, kar bo okrepilo neodvisnost in kako daleč bomo šli, pa mislim, da bo pomembna tema razprave. Prav tako sem ugotovil, da obstajajo pomembne razlike, kar se vprašanja obvezujočega posredovanja tiče. Glede tega so nekateri kolegi želeli možnost obveznega posredovanja, obvezujočega posredovanja okrepiti. Wolf, ti pa si želel to omejiti. Razprave bodo zanimive. Nekateri EKR, mislim, da želijo več posredovanja, vendar pa ne obvezojoče narave. Želijo krepiti bolj neformalne postopke, ki so se izkazali za uspešne. Po drugi strani pa še vedno mislim, da obstaja težava, če to ne bo obvezojoče. možnost, da bi bilo obvezojoče, je ključnega pomena. Zato, da bi lahko imeli neformalna poplastila. Mislim, da bi vsaj naše začetno stališče moralo biti, da bi morali imeti obvezujoče posredovanje na vseh območjih, na vseh področjih, ne da bi se potem zateknili pri vsakem členu, pri vsaki uredbi in direktivi. Naj vas spomnim, da je veliko kolegov že dejalo, da imamo preveč zapleten sistem. In če imamo preveč zapleten sistem, potem tudi ni dobro, če bi vedno imeli razpravo po vsaki direktivi in uredbi, ali je v določenem členu možna obvezujoča, možno obvezujoča posredovanje ali ne. In zato je potem ta zakonodaja na evropski ravni tudi tako zapletena. To lahko potem prenesemo tudi na druga vprašanja. Gre za, naprimer, kršitev. Mm, zakonodaje Evropske unije in mislim, da moramo dati možnost obvezujočega posredovanja pri zakonodaji finančnega nadzora. Vemo pa, da smo tako ali tako vse skupaj že oslabili. Potem smernice. Sem ponosen član tega odbora, kajti spet je samo Wolf Klintz prosil, da bi omejili moč smernic. Tukaj smo imeli največ pritiska industrije. Torej veliko ostalih je prosilo, da bi morali imeti smernice eksplicitne v zakonodaji finančnega nadzora. In to je nekoliko ironično, kajti celoten razlog, zakaj imamo te smernice, je zato, ker včasih zakonodajci nismo dovolj premeteni, ne vemo, kje se bodo pojavile težave. In potem ni potrebno čakati leta in leta na revizijo, da bi potem lahko nadzorni organi popravili razmere. In zato, po mojem mnenju, se ne smemo odati tem lobijem in moramo povedati, da so te smernice pravzaprav naša mehka moč in da to mora ostati Se upravičujem, Wolf, s tabo se glede tega ne morem strinjati. Še prav posebno, če je človek skeptičen zaradi spremljanja zakonodaje in tu se seveda strinjam z nekaterimi temeljnimi zamislimi liberalne skupine. Mislim pa vseeno, da ne smemo omejevati nadzornikov, ko morajo popraviti kaj, česar mi ne razumemo ali ko se pojavijo težave, ki se pač pojavijo kdaj kasneje v celotnem postopku. Prednica, glede postopkovnih vprašanj imate zanimive zamisli. Nekaj izmed njih je resnično. Celo pravnih morate biti odvetnik, da se kaj takega spomnite. Čestitke, to lahko podpremo. Sam časa takega ne bi mogel pripraviti. Nekaj zamisli je izrednih. Verjetno ste zelo trpeli v teh zakonodajnih postopkih. Se ste pripravili takšne rešitve. Se mi pa vse skupaj zdi zelo, zelo modro. Tako, morda bi se tukaj kar ostavil. Še več je vprašanj, katerih bi lahko govoril. Z večino predlogov sprejem, kot sem dejal, se lahko strinjam. Vidim pa predvsem manevrskega prostora za širok kompromis glede večine vprašanj tako da bi potem komisija imela dobro podlago za revizijo in bi se lahko potem soočili z različnimi zainteresiranimi stranmi, ki bodo iskali še nadaljne rešitve. Hvala lepa za vaše prispevke. Uh, Hvala lepa, Sven. Sedaj pa poročevalci v senci, v običajnem vrstnem redu. Najprej ELS. Astrid. Euh, Hvala, gospa predsednica. sem ena od tistih postanj, ki sodeluje pri tem in mislim, da je vloga poročevanka v senci zelo pomembna. To vlogo opravljam v imenu moje skupine. Cel vikend sem pregledovala eh, teh 325 predlogov sprememb, ki so jih vložili kolegi in kolegice po predstavitvi poročila gospoda Gigolda. Nočem biti predolga, dejati želim le, da sem našla nekaj argumentov za to, da sem optimistična, pa tudi argumentov za to, da nisem tako optimistična. O tem se bomo vredno še pogovarjali v naslednjih nekaj mesecih in se spuščali v podrobnosti. Ampak res je, da je to poročilo na temo evropskega sistema finančnega nadzora eh, eh, ne bo še poglobilo eh, razlik pri tolmačenju med nami kar je že eh, potrdil poročevalec v svojih uvodnih besedah in to se mi zdi zelo dobro. Poskrbeti moramo za to, da se razumemo. Metoda. Naj pojasnim, kaj sem mislila povedati ko sem rekla, da nisem tako, za, eh, tako optimistična. Ko smo si izmenjali prva mnenja, sem že takrat podvomila v uporabnost eh, te vaje, ki smo jo upravljali. Konec januarja oziroma februarja bi naj pripravili eh, poročilo za komisijo. Komisija pa bo že izdala svoje lastno poročilo in to v začetku leta 2014 januarja. Naša priporočila, bodo torej predmet glasovanja, ko bo komisija že predstavila in izdala svoje poročilo. Tako da ne vem točno, eh, kaj bomo naredili s, s temi našimi mneni. Ampak, tako pa če. Prilogi sprememb. Tudi tukaj imam pomisleke in to zaradi več razlogov. Najprej, poročevalec in poročevalnici je tisti, ki je uložil precejšno število predlogov sprememb. Seveda ima pravico za to, ampak vseeno se mi zdi malce čudno vse skupaj. Pripraviti poročilo, na to pa nekaj mesecev pozneje uložiti ogromno število predlogov sprememb na isto temo. Vem, da mi bo gospod Gigold vredno odgovoril na ta pomislek brez dvoma zgolj eh, želi eh, vključiti v vsa druga poročila, v obravnavo tega poročila. Ampak. Tudi to poročilo nas bo precej stalo in to v parlamentu, ki vrčuje. To poročilo je bilo predstavljeno tukaj, v eh, dvorani, ki je bila precej prazna gospa predsednica je bila eh, tamkaj poročevalec, ki je malce zamudil, in pa dva poročevalca v senci. Jaz in pa eh, predsednik socialist. To je bilo to. In poročevalec nas je na to eh, kmalo zapustil. Mislim, da to ni bilo dobro sporočilo za javnost. Seveda, popolnoma razumem, odgovore poročevalca, ampak pomisleke imam ne v zvezi s poročevalcem samim, ampak bolj v zvezi z drugimi kolegi in kolegicami. Gre za eh, poročilo na lasno pobudo, ki je polno različnih elementov, podrobnosti, ki jih ne moremo preveriti. Polno je eh, elementov, ki poročilo delajo popolnoma, delajo popolnoma neberljivo. In na ta način na to eh, ne vidimo gozda zaradi dreves, kot rečemo. Gospa predsednica, v okviru tega odbora smo pogosto zelo natančni, ko govorimo o pristojnostih zakonodajalca, ki Eh, ne more sprejemati ukrepe na eh, neki drugi ravni, eh, ne more prevzemati pristojnosti drugih institucij in demokratičnih organov, ki nimajo enakih pristojnosti. Ampak to velja tudi v obratni smeri. Zakonodajna pristojnost mora biti zakonodajna. Spoštovati je treba, po mojem mnenju, področje zakona kot takšnega in zakonodaje. Kolegi in kolegice, a res verjamete, da eh, parlamentarno poročilo, ki naj bi zagotovilo evropski sistem finančnega nadzora, da mora takšno poročilo vključevati eh, sklice o eh, kmetijskih proizvodih in tako dalje. Več kot polovica predlogov sprememb, ki so bili uloženi, obravnavajo zelo eh, specifične vidike. Tudi vaši, gospa predsednica. Zelo, zelo natančne podrobnosti, ki v bistvu sploh niso pomembne. To so nelegitimne podrobnosti, po mojem mnenju. Naša naloga ni, da eh, opravimo eh, posvetovalno delo in eh, napišemo vse, kar lahko. Po mojem mnenju s tem škodimo odboru, ekon škodimo parlamentu, razmišljamo namreč o poročilu na lasno pobudo, ki je popolnoma neberljivo, ki vsebuje preveč eh, informacij. Večina bo odločila, gospa predsednica, ampak v naslednjih eh, tednih bom gospa predsednica sama naredila vse za to, da bi to poročilo postalo koherentno. In kolegi in kolegice, ki se bodo pogajali z mano, bodo to dobro razumeli. Upam, da bodo razumeli oziroma se z mano strinjali. Pripraviti moramo kratko poročilo, ampak jasno poročilo. Poročilo, ki govori o načeljih in ke, ki se ne izgubi v podrobnostih. In tukaj bom ustrajala. Glede vsebine, dovolite mi nekaj uvodnih besed. Na začetku sem povedala, da eh, ni eh, neke nepremosljive ovire med nami po mojem mnenju moramo graditi na tem, kar že obstaja. Predlagati moramo eh, dobro premišljene spremembe. Ni treba, da bo finančni nadzor eh, zelo eh, zableten. Po mojem mnenju neka druga metoda ne bi bila učinkovita. Glede nadzornih organov pa takole. Po mojem mnenju obstaja večina, ki želi dati tem organom eh, bolj evropske pristojnosti. Več pristojnosti moramo dati menedžmentu, premisliti moramo o eh, načinih glasovanja. zdi se mi, da prehitro sodimo o uh, zadevah. Glede ECB, ta organ mora ostati uh, dovolj neodvisen, da še naprej opravlja svoje dobro delo. Zato, ker imajo strokovno znanje. Ne smemo preveč spreminjati to, kar smo odločili leta 2010. Gospod Dragi, Dragi je bil včeraj tukaj in govorili smo tudi o eh, pristopu do obdavčenja, ki ga eh, ubira ECB pristojnosti Evropske centralne banke so vedno večje in predsednik banke nam je včeraj dejal, da bodo naredili vse, kar se tiče preglednosti in upravljanja za to, da bi se ustrezno soočili s temi novimi izzivi. ECB se zaveda, da je pod vprašanjem njihova kredibilnost. Naredili bodo vse za to, da upoštevajo cilje, ki smo se jih zadali. In v to ne dvomim. Sem proti temu, da bi prekinili povezave med eh, SRB in ECB. Naše poročilo mora biti torej jasno, kot sem dejala, berljivo in razumno, pametno. Odražati mora to, kar ljudje od nas pričakujejo kot od zakonodajalca. Hvala. Right, thank you. Oh. Uh, now for the uh, S&D. Hvala lepa. Imenu S&D, Antolin. Muchas gracias. Hvala lepa. Štiriintrideset predlogov sprememb sem uložil. Večinoma jih je podpisala tudi Elisa Ferrera, ki je koordinatorka za našo skupino. v veliki meri se strinjal z osnotkom Svena Gigolta. Mislim tudi, da je to v veliki meri povezano tudi um, z oceno parlamenta, da je skladno z oceno parlamenta. Prvo etapo glede finančnega nadzora smo že pripravili, sedaj pa je pravi trenutek, da razmislimo o tem, kako bi se skupaj še izboljšali. Po mojem mnenju, imamo tri smernice, o katerih moramo razmišljati. Najprej reševanje, potem pa še sistem kot celota. Mislim, da sistem kot celota ne postavlja pod vprašaj evropskih nadzornikov. Ne, to še ukrepimo. Tako bo se skupaj postalo bolj učinkovito. Seveda potem to vodi do določene nedoslednosti. sistemi pa več ali manj sledijo enaki strukturi. Mislim, da bi bilo prihodne dobro, če bi stremeli k več doslednosti. To je pomembno za prihodnost. Potem pa makrobonitetni nadzor in mikrobonitetni nadzor. Pri mikrobonitetnem nadzoru imamo več izkušenj, gre za banke, za vrovalnice, za pregleden, odprt način dela. Sedaj pri makro bonitetnem nadzoru pa nimamo toliko izkušenj. In mislim, da je pomembno, da zagotovimo ustrezno logistiko. Bo pa potrebno o tem razmisliti, ali bi makro bonitetni nadzor bil združljiv z veliko bolj specifičnim mandatom ECB, kar se stabilnosti cen tiče. Torej moramo poštevati tudi te finančne vidike in eh, vidike celotnega sistema, kar se zaposlovanja rasti tiče. To lahko postane problematično tudi EB. Mislim, da se moramo pravzaprav osredotočati na upravljanje Evropske unije, finančno upravljanje Evropske unije. Kar se makrobonitetnega nadzora tiče, imamo nekaj predlogov glede nadzora. Potrebno pa je vse skupaj povezati ustrezno z Evropskim semestrom in z nadaljnim razvojem upravljanja Evropske unije. Še en vidik kako bi lahko izboljšali nadzorne organe. KPC vidikov je, ki zadeva njihovo delovanje in funkcioniranje in so pozitivni. Eden teh vidikov je dodelitev dodatnih pristojnosti predsedstvo. Tako mislim, da bi sistem postal bolj operabilen, bolj izvršljiv in bi postal tudi bolj prožen prilagodljiv. Ne da bi potem v vsakem primeru potrebovali delovanje kolegija, naprimer pri vsakodnevnih dejavnostih. Tako bi potem predsednik lahko to storil sam brez podpore kolegija. Mislim, da je tudi pravi čas, da razmislimo o zainteresiranih stranih, kako bi jih lahko vključili v celoten postopek na bolj ravno težen, način, da bodo bolje lahko sodelovali in bi potem okrepili tudi preiskovalne dejavnosti. To je nekaj vidikov, ki sem jih podal v predlogih sprememb. Še en vidik, katere naloge bi naj bi bile dodeljene in kako bi jih naj izvajali, kar se tiče obvezujočega posredovanja, posredništva, seveda je ta sistem bil zasnovan za to, da bi reševali spore in da bi se izogibali podvojevanju. Ne. Želimo, da bi prihajalo do konflikta interesov, želimo si dobrega sistema na skupnostni ravni. Moramo pa zagotoviti doslednost pri nadzoru. Obstajajo primeri, ko prihaja do očitnega konflikta interesov. Potem počasih prihaja tudi do določenih razlikov mnenjih in to tudi spodkopava nadzor. Mislim, da bi morali nadzornikom prepustiti pobudo, tako bi zagotovili boljšo doslednost na evropski ravni. Še en vidik, kar se potrošnikov tiče. Zavedamo se, da eksplicitnega mandata glede tega nimamo da pa mislim, da je potrebno še dodelati nekatere dele zakonodaje. Potrebno bo vse skupaj napolniti s pravo osebino in sedaj pravi čas, da naredimo korake v to smer. Potem imamo seveda tudi upravljanje podjetij, preglednost, veliko je načel, ki so vključena. Ta načela je potrebno specifično še naprej razvijati in potem seveda podjetniško upravljanje. Tukaj moramo doseči posebno raven na evropski ravni. Pomembno je, da ko imamo strani, ki imajo določene obveze, da potem te prevzamejo tudi odgovornost v sistemu nadzora. Sistem nadzora se mora spremeniti, tako kot se spremenja sektor sam. Potem pa še nekaj. Nadzor nad čezmejno infrastrukturo. Gre za evropsko infrastrukturo, ki je seveda zelo pomembna, ki so neposredno podvrženi evropskemu nadzoru. To je pravi način, da bi se izognili zapletenim postopkom posredovanja, ko morda potem tudi ne bi prišli do pravega rezultata. Potrebno je torej imeti enotni nadzor, to moramo, pošteti, to moramo podpreti. Potem obstajajo še drugi vidiki, vendar pa ti so najpomembnejši. Rad pa bi, da bi torej moji predlogi bili samo prispevek. Pripravljeni smo sodelovati in pripravljati kompromisne preloge sprememb. To je nekaj, česar si vsi želimo. Hvala lepa, Wolf Klinc, ajde. Hvala lepa, Sharon. Morda bom začel tam, kjer je bil kritičen Sven, namreč ali bi nadzorni organi morali odigrati obvezujočo vlogo posredovanja ali ne in ali bi naj pripravili obvezujoče smernice. Nisem načeloma proti, pravim samo, da bi pravzaprav zakonodajalec na prvi stopnji moral o tem odločati. Tako kot smo se odločili pri primeru IBRD. E in ne bi pa pozdravljal, če bi nasplošno to bila tista naša izbrana pot. Videli smo, da je na začetku leta ESMA Mislim, da je bilo to v povezavi z dosjejem EMI. Oblikovano delo tako, so bile oblikovane smernice tako, da je to pomenilo spremembo zakonodaje tudi na prvi stopni. In temu se moramo izogibati. Ne na vsem, da bi na prvi stopni vedno znova morali se odločiti o tem, ali nadzorni organi igrajo obvezujočo vlogo posredovanja ali ne. Kar se tiče Evropskega odbora za sistemska tveganja, ESRB, imam nekaj točk, ki bi jih rad omenil. Najprej paziti moramo, da ESRB ne bo prevzel vloge, ki pravzaprav ni bila mišljena zanj. Eh, pristojen je za makrobonitetne nadzore, ne mikro, bonitetni nadzor, zato bi bil previden pri zahtevah, da bi sedaj ta odbor predlagal tudi predloge, kar se tiče omoči in področji, kjer te naloge opravlja bančni nadzornik. To v bistvu ni del nalog Evropskega odbora za sistemska tveganja. ESRB mora, in tukaj sem nekoliko zadržan v zakonodajnem postopku, biti sposoben tega tudi zaključiti. In čeprav razumem, to tudi zaenkrat, če ni njegov mandat. Tukaj se zastavlja vprašanje, ali je način, kako smo oblikovali ESRB po večmesečnih izkušnjah, ali je ta način resnično bil pravi. Odbor je zelo tesno vezan na ECB. Takrat smo to storili iz dobrega razloga. Predsednika ECB smo imeli tudi za predsednika SRB. Danes pa se sprašujem, ali je to resnično bilo modro, ali ne bi bilo morda bolje, če bi imeli posebnega predsednika SRB. Seveda je potem vprašanje, ni vprašanje, ali bo SRB ostal del ECB, seveda. Tako bo je enota zase, vendar pa ali je potem to pod okrilem ECB ali ne, za me ni odločilnega pomena. Bolj odločilno je, da bi bil manj pod neposrednim vplivom ECB. Kar se tiče glasovanja v nadzornem odboru, se strinjam s poročevalcem, tukaj bi resnično morda morali upoštevati velikost držav članic ali bi potem bila dovolj enostavna ali kvalificirana večina, o tem se lahko pogovarjamo. Gotovo pa je potrebno o tem še enkrat razmisliti. Predlog, da bi nadzorni organi bili bolj tesno v stiku z državljani, je po eni strani razumljiv in ga lahko tudi pohvalim, vendar pa je to nepraktično. Če pa potem vsak državljan lahko neposredno stopi v stik z nadzornimi organi, bo seveda ta možnost dialoga vodila do prevelike delovne obremenitve teh organov in bodo potem razvili sistem najpogostejših vprašanj in odgovorov in bo seveda potem odgovor za državljane verjetno manj argumentiran, kot bi moral biti. Zato sem nekoliko zadržan glede tega. Pomembno pa je, in tukaj se strinjam s poročevalcem, da bi nadzorni organi imeli dostop do informacij, ki jih potrebujejo. V preteklosti je to že večkrat bila težava. Hm, izmenjava informacij vsaj prek meja ni delovala, In tukaj je ta točka zelo pomembna. Istočasno pa moramo zagotoviti, da bomo imeli tudi enotni format, zato da se bomo izognili, da bi obremenitev, ki nastaja za finančne inštitute pri zagotavljanju informacij, ne bila pre, prekomerna in bi potem imeli preveč birokratskih ovir. To je potrebno zagotoviti, moramo pa resno premisliti o tem. Potem se sprašujem še, ali imajo nadzorni organi ustrezno raven neodvisnosti. Še vedno so zelo povezani s komisijo, prav tako so tudi zelo povezani z nacionalnimi nadzornimi organi, saj so to tudi njihovi člani in nedavno smo slišali, da so predstavniki nacionalnih nadzornih organov pravzaprav poštiri zelo malo manjerskega prostora ebi. Vprašanje je torej, ali je neodvisnost zagotovljena tako, kot bi morala biti. Neodvisnost pa je povezana tudi z viri. In tukaj se mislim, da strinjamo, da sredstva še ne zadoščajo. Celoten manjerski prostor pri zaposlovanju osebja, so ta manjerski prostor je samo teoretičen, dokler nimam dovolj sredstev, tudi nisem sposoben biti v polni meri operativen. To so moje glavne točke, moje glavne pripombe. Še manjša pripomba, Sven, o tem si tudi, tudi govoril, namreč vprašanje kršitev skupnostnega prava. Ali se to dovolj intenzivno preizkuje? Preden bi podal kakšne zaključke, da so preiskovalna poblastila nadzornih organov premajhna, bi želel preiskati, ali so tiste možnosti, ki jih imamo, dejansko tudi v polni meri izkoriščene. Če niso, potem bi si lahko to še bolj podrobno ogledali. Hvala lepa. Thank you. And now Hvala lepa. Sedaj pa je KRK. I think there's, there's quite a bit of agreement amongst uh, many of the shadows here. But at this early stage... Da, mislim, da smo dosegli kar precej soglasja med političnimi skupinami. Vendar pa se strinjam z gospod Luling, da ne smemo ponovno napisati primarne zakonodaje. Vse skupaj smo oblikovali glede finančnega nadzora zelo hitro na začetku mandata in sedaj moramo seveda imeti organ, ki bo koordiniral nadzorne funkcije. Mislim, da to že počnejo, da že sedaj pripravljajo pravila in že dvigajo standarde nadzora po vsej EU. Mislim, da to uspešno krepi koordinacijo nadzora po vseh 28 držav članicah. Glede na to, moje predloge sprememb sledijo nekaterim temam, še prav posebno bi rada začela z neodvisnostjo nadzornih organov. Mislim, da moramo zagotoviti, da ne bomo oslabili njihove nadzorne funkcije s preveč vsakodnevnega dela, ko potem ne bi več mogli imeti možnosti celovitega pregleda na trgu. Kar se tiče predlogov spremenja glede njihovega proračuna in ali bi naj imeli tudi posebne pristojbine za njihovo financiranje, mislim, da bi tako ogrozili njihovo neodvisnost. In to zavračam zato. Nekateri moji predlogi sprememb gredo v smeri, da bi lahko zagotovili več sodelovanja nacionalnih strokovnjakov. To bi bilo veliko pomoč. Da pa bi ukrepili neodvisnost, moramo formalizirati postopke, ko prihaja do svetovanja komisije in tudi formalizirati, kako se ti nasveti uporabljajo, ko gre za diferencijacijo celotnega področja na svetu. Vse je to torej organ strokovnjakov, ki je tu zato, da svetuje. Kar nekaj vprašanj, o tem je že bilo govora, ali bi naj ločili predsednika, ali bi naj spremenili sistem glasovanja. Vse to so smiselne pripombe, dobri argumenti, še prav posebno na to, da smo že morali spremeniti EBO in glasovalne postopke, kar se tiče priprave skupnega nadzornega mehanizma in varovalke, ki jih imamo za države evromoča in države, ki niso evromoča. Torej, dejansko mislim, da moramo tukaj posodobiti stvari. Še ena ključna zadeva, neodvisnost nadzornih organov je ključnega pomena za to, da lahko izvajajo preiskave glede kršitev skupnostnega prava. Mislim, da je to področje, ki bi si ga želeli, ki bi si ga večina želela okrepljenega. Mislim, da imajo predvsej popestil, potrebno pa jih je začeti uporabljati bolj kot do sedaj strinjam pa se, eno drugih področij za nadzornike je, da se morajo osredotočiti na potrošnike Evropske unije. Naj si gre za investitorje, bančne stranke, potrebno se je bolj osredotočiti na potrošnike po EU in ravno nadzorni organi so tisti, ki lahko prevzamejo to vlogo. Veliko predlogov sprememb je takih, da jih lahko podpremo poskušamo izboljšati sodelovanje med nadzornimi organi in glede konkurence, zato da bi okrepili konkurenčnost, na drugi strani spektra končali proti konkurenčne prakse na področju finančnih storitev v EU. Še prav posebno, kar se prodaje tiče, imamo nekatere slabe prakse in nadzorni organi lahko to prepoznajo in potem to tudi prepovedo. Morda bi lahko razvili še nekatera orodja za to, da bi pomagali nadzornim organom, še prav posebno zato, ker so to tehnični strokovnjaki, radi bi, da prevzamejo veliko bolj dejavno vlogo pri presoji vplivov in pri analizah stroškov. Tako bi potem imeli boljše regulativne tehnične standarde in bi konec koncev potem prišli do tega, da bi mi kot zakonodajalci dobili od njih dokazno gradivo, ko bi potem izboljševali besedilo na prvi stopni. Če bi kdo lahko zagotovil tako podrobno ekonomsko analizo na neodvisen način, bi bilo to v veliko pomoč za vse nas in bi potem naša zakonodaja temeljila na dokazih, ne pa samo na politični volji. Podprla bi skoraj vse ukrepe za povečanje preglednosti, še prav posebno način interakcije nadzornih organov s komisijo, kot je o tem govoril ravno kar Wolf, šla bi še dlje. Mislim, da bi bilo trebno zagotoviti, da obstaja interakcija z vsemi evropskimi inštitucijami. To bi bilo veliko pomoč. Za zaključek. Mislim, da je dobro, da smo spostavili nadzorne organe. Mislim, da dobro delujejo, služijo dobremu namenu. Tako da mislim, da ni potrebno vsega skupaj popolnoma prestrukturirati. Moramo pa zagotoviti, da bodo uporabljali učinkovito svoje pooblastila, še prav posebno, kar se preiskav tiče in kar se tiče izvajanja evropske zakonodaje. Moramo pozagati njihovo neodvisnost, industrija ne sme plačevati za njih, to bi grozilo njihov status. Potrebna je boljša interakcija s komisijo, žele pa bi si tudi večjo potrošniško zaščito, ko bi torej branili potrošnike, ne pa ponudnike storitev v določenih državah članicah je pa še, še zelo zgodaj, odkar so bili vzpostavljeni, ni še dolgo, kar so bili vzpostavljeni in sedaj moramo seveda ugotoviti, ali bodo uporabljali tista povestila, ki smo jim dali, že preden se skupaj popolnoma prestrukturiramo in reformiramo. Mislim, da upravljajo dobro delo, moramo pa jim dati podporo za to, da bodo lahko dozoreli. Hvala lepa. Hvala lepa. Še sama. Morda še kdo drug? Ne. Dobro. Torej bom še jaz povedala nekaj pripomb. Hvala lepa Sven za osnutek poročila. Tudi sama se veselim pregleda drugih prelogov sprememb. Nisem mogla vsega podrobno pregledati. Moje preloge sprememb ciljajo na neodvisnost nadzornih organov in na vsakodnevno delo, kar se tiče imenovanja predsednikov. Tukaj smo težave že imeli se boste, kot se boste spomnili. Sven, se opravičujem, če je to pomenilo, da si si moral bolj podrobno gledati proceduralne zadeve, vendar pa poskušala sem torej razrešiti nekaj težav, na katere sem postala pozorna. Kar se neodvisnosti tiče, je kar nekaj mojih predlogov sprememb, 8 in 84 naprimer, takih, da bi se manj osredotočali na interese posameznih držav članic. Vemo, da strani sveta menijo, da je to nekakšen mini svet. Vem, kaj mislijo s tem, vendar pa to ni bil naš namen kot parlamenta ali pa ima to funkcijo kot države članice. Če bi potem odreženci predstavljali samo nacionalne interese, bi spodkopavali vredostojnost celotnega nadzornega sistema, ne samo nadzornikov. Zato mislim, da je pomembno, da nadzorni organi odigrajo pomembno vlogo tudi na mednarodni ravni, ki jim predstavljajo na vzven Evropo. V tem trenutku bi dejala, da nimamo prav doslednega evropskega pristopa, naprimer v bazilskem odboru. Zato moramo zagotoviti, da bomo bolj odločni pri zazemanju za nekatere evropske interese, kot smo bili do sedaj, kot je bilo pri CRD4. Imenovanje predsednika. V tistem času smo bili predvsej znemirjeni zaradi tega in potem smo imeli nekatere nesrečne zadeve, kot je bila starostna diskriminacija in zelo natrpan časovnik, časovnico in smo dejali, da se to ne sme ponoviti. Tako da imam nekaj postopkovnih pravkov, spomnim tudi glede tega. Potem pa, kar se skupnega odbora tiče, tukaj si ne želimo podvojevanja, želimo se racionalizacije in tudi, tako kot ostali, se ukvarjam z neodvisnostjo, imam še prav posebno do komisije. Želim si, da komisija navede razloge, kot je dala Kej. Okay, ko se oddalijo od nasveta, ki ga dobijo, kajti to je nekaj, kar zahteva potem naš nadzor. To moramo vedeti, tako da bomo lahko uspešno izvajali nadzor. Vse skupaj pa se še razvija in mislim, da se stvari izboljšujejo s časom. Nekaj predlogov sprememb, da bi nadzorni organi lahko razvili indikatorje uspešnosti, ki bi zagotavljali dober pregled vsakodnevnega nadzornega dela in bi lahko pomenili tudi določno analizo finančnih trgov. Morda, to razumem, bi potrebovali dodatna sredstva za to, vendar pa moramo urediti te preglede, kar se zaščite potrošnikov tiče. Mislim, da nadzorni organi morajo odigrati svojo vlogo, je pa nekaj, kar si moramo tukaj ogledati bolj podrobno. Kar se trgu tiče, je vloga potrošnikov bolj pomembna. Seveda tudi pri eh, bonitetnih nadzornikih potrebujemo določen nadzor. Vendar pa zdi se, da je to že zajeto v tržnih uredbah. Mislim, da je to eden od razlogov, zakaj se še vedno borimo in želimo imeti bolj ločne sankcije, naprimer za MIFID, kot smo imeli v CRD 4. CRD4 je bil točno to argument za oslabitev sankcij na bonitetni strani, kar se tiče česa, kar se zdi blizu veliko poslancem. Mislim, da je potrebno reči, da seveda nasplošno nadzorniki dobro delujejo, ne moramo ga tako poslušati, inače, da ne delujejo. Mi smo kar nekaj sestankov in postalo je precej jasno, da je veliko razmišljanja v pravi smeri. Tako kot stali, menim tudi, da moramo tudi več podarka dati razmisleko glede Evropskega obora za sistemska tveganja. Preveč povezanje z ECB. Sveda to ne pomeni, da ni dobro imeti organa, kjer bi imeli strokovnjake ECB. Ampak pa to ni to. Nekako bi se radi izognili temu, da bi se preveč grupirali, če smem temu tako reči. In seveda mislim, da se tudi ne smemo zateči samo k strokovnim odborom, Mislim, da moramo imeti nekaj, kar bo precej širše kot je to. Mislim, da moramo torej še enkrat razmisliti, kako bi imeli bolj opolnomočen organ, ki ne bo prevelik, ki se bo lahko redno sestajal in bo lahko sprejemal odločitve. Glede na omejitve, ki jih imamo, mislim, da ESRB deluje dobro, kljub vsemu, Je pa, kar se temeljne strukture tiče, verjetno to vprašanje, ki, ga je potrebno, ki se ga je potrebno še najprej lotiti. Tako, to je vse. Poslanci že pripravljajo za prihajajo na glasovanje. Zdaj pa še zaključne besede Svena, prosim. Naj se odzovem na nekaj ključnih točk, kot sem dejal, z vašimi predlogi sprememb. Se predsednica na splošno strinjam strinjam se, da obstajajo nekatera vprašanja, kjer se verjetno ne bomo strinjali. To je naprimer vprašanje sedeža, vprašanje, ali bi naj vsi bili skoncentrirani na enem kraju. Verjetno se ne bomo dogovorili tudi glede pravil za glasovanje. O tem moramo enostavno glasovati, po pravilih, ki jih imamo. Razlike ostajajo, osebno pa lahko rečem, da se ne strinjam, da bi demokratično glasovanje moralo potekati po velikosti finančnih trgov. Gre za ljudi, ne gre za evre, funte, krone ali karkoli že. Imeli bomo že vahno razpravo o tem, ne sme pa nas to odvrniti od širše slike. Strinjam se s Kej, pa tudi predsednico, da je potrebno ukrepiti vlogo zaščite potrošnika. To zadeva tudi banke in zavarovalnice. Prav tako menim, da obstajajo težave pri načinu, kako to obravnavajo. To se bo spremenilo, ko bo MIFID postal veljaven, kajti tako bomo zagotovili veliko dodatnih nalog. Najbolj načelno vprašanje pa je, je navrgla Astrid. Koliko zmede lahko proizvedemo zaradi podrobnosti, če bomo imeli preveč predlogov sprememb zopernega poročavca? Najprej se moram pravičiti, Astrid. Ti predlogi sprememb niso samo iz naših dveh študij, temveč tudi iz prispevkov treh nadzornih organov in Evropskega odbora za sistemska tveganja. Zato torej sem poskušal te izkušnje vzeti resno, se pa strinjam, predlogi sprememb morajo voditi k doslednemu berljivemu besedilu in resnično si moramo prizadevati, da bomo to zagotovili. Poskušal bom pripraviti kompromisne predloge v tej smeri. Moram pa reči, da je nesmiselno naročati študije, ki jih potem ne uporabljamo ne vključujemo v našo zakonodajo. Ni dovolj ostati na ravni načel. To zadošča, ko pripravljamo novo zakonodajo sedaj, pa moramo prave izkušnje, ki jih imamo, uporabiti, zato da nas bodo imali resno. Zato moramo biti konkretni in specifični. Istočasno pa moramo biti strukturirani in berljivi. To je je izziv, s katerim se bomo vsi skupaj, upam, uspešno spopadli. Potem pa vprašanje, kaj in tudi Wolf je o tem govoril, o kršitvah evropskega prava. Tukaj obstajajo težave in tukaj vidim nekaj težav tudi v vaših predlogih sprememb, kaj, kaj ti predlagal sem, da bi predsednik imel določena pooblastila, naprimer, da sproži postopke, naprimer preiskave za podatke, pa tudi začetek postopkov pri kršitvah evropskega prava. Če se prav spomnim vašega predloga sprememb, ste želeli ta poblastila predsednika zelo omejiti. Vsaj nekateri kolegi so to želeli. In tukaj vidimo protislovje. Težava pri nadzornikih je bila, da so nadzorni organi dobili določena poblastila tudi za preiskavo kršitev evropskega prava, vendar pa, da bi ta poblastila uporabili, so potrebovali odločitev nadzornega odbora. In potem smo imeli nek mini svet, tako je to imenovala predsednica. In seveda je to sledilo načelo, da vrana vrani ne skljuje oči. In zato so ta poblastila torej bila redko uporabljena, kot so pokazali naše študije. Tako sem poskušal najti rešitev, kako bi ta poblastila postala učinkovita, ne da bi imeli te mini svete. Za vsakošno drugo šito sem pripravljen, vendar pa tega se moramo lotiti, kajti sicer bomo imeli inštitucije, ki imajo poblastila, ki pa jih v praksi nikoli ali redko uporabljamo, ker kot so pokazali naše študije, kar se obvezujočega posredovanja tiče in kršitev evropskega prava, tukaj gre za enako zadevo, to potem ni možno uporabiti. Tudi če bo, kot pravi Wolf, eh, to potrebno potem zapisati vsako besedilo, zakonodajno besedilo, bomo imeli te težave. In mislim, da smo imeli težave pri delovanju teh nadzornikov in zato tega ne smemo mogli ignorirati. V polni meri se strinjam z Antolinom, potem, da potrebujemo več makrobonitetnega nadzora. Peter Skinner o tem ni govoril o skupnem odboru, to sem pogrešal. Strinjam se, s predsednico. Vaša sodržavljanka je se dobro nadomestila. Vendar pa edina težava pri skupnem odboru je, da imamo osem različnih možnosti glede veta. To moramo torej še nekoliko obdelati, moramo pa to krepiti, to se strinjam. In potem težave s podatki. Wolf, mislim, da potrebujemo ustvarjalno rešitev. Po eni strani imamo težavo, da pogosto nadzorni organi nimajo pooblastil za zbiranje pravih informacij, ker te potem morajo spet vprašati mini svet, po drugi strani pa ni sprejemljivo, da organi zastavljajo vprašanja inštitucijam, da nadzorni organi zastavljajo vprašanja, da tudi drugi organi naslavljajo to vprašanje in potem Inštitucije potrebujejo zelo veliko osebja samo zato, da lahko zadostijo potrebam po informacijah, ki so samo malo različne druge od druge. Torej, tukaj moramo imeti bolj čunkit sistem brez veto po oblasti in mislim, da se moramo od tega lotiti. Kar se tiče Evropska odbora za sistemska tveganja, pa se mi je zdelo zelo zanimivo, kar je dejal včeraj Mario Draghi v bistvu je namignil, da obstaja določena težava prevelike koncentracije na enem mestu. Kot sem že dejal, premaknil sem se že od argumenta na no, voljo, da je to ponoma ločeno, vendar pa moramo resno premisliti o tem, da tudi predsednik ECB meni, da je nekaj potrebno spremeniti. ECB je bila ena ključnih institucij, ki je pomagala ohraniti evro. Ne smemo sedaj, ko to pravimo, preveč nalog nalagati predsedniku ECB. Jasno je, da v kriznih časih ni mogel posvetiti dovolj dela tistemu, čemu bi moral. Zato se mi zdi to vprašanje prevelike koncentracije nalog pomembno. Ostavil se bom tukaj ne morem odgovoriti na vsa vprašanja, imamo pa še več na dnevnem redu in tudi glasovanje prihaja. Um, Najlepša hvala, Sven. Veselimo se že prvega kroga kompromisnih predlogov sprememb. Mislim, da smo pripravili širok diapazon za misli in komisija brez dvoma že obravnava nekatere od teh predlogov sprememb, ko razmišlja o lastnih predlogih. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. A ne. Eh, glasovali bomo v odboru 23. januarja, to sem pa eh, morala povedati. Želimo obravnavo na plenarnem zasedanju februarja. Okay, uh, Za deseto točko na dnevnem redu imamo predviden pregled predlogov sprememb na temo Evropske investicijske banke. Pročevalec oziroma pripravljalec mnenja je gospod Berman, ki ga ni tukaj. Mislim, da to ni sporna tema. Poročavci v Sinci in drugi se strinjajo, ampak vseeno moramo formalno obravnavati predloge sprememb, preden se lotimo glasovanja. Želi kdo besedo, želi kdo obravnavati predloge sprememb na to temo? Prav, to bom vzela kot ne. Werner, izvoli. Hvala lepa. Mislim, da resnično tukaj kontroverze ni pri tem poročilu kmalo bomo glasovali. Glasovani seznam je v veliki meri usklajen, mnenje je uravnoteženo in se osredotoča na trajnostni razvoj. Vse pomembne zahteve, mislim, da so predlogih sprememb zajete, tako da lahko glasujemo. Osredotočanje na zelene projekte, ki se zahteva nekaterih predlogih sprememb, pa naša politična skupina preko ne zavrača. Okay, Prav še kdo drug? Če ne, potem odlično. Gre torej za precej nesporno temo. Sedaj bom podala sporočila predsednice. Poskušala bom biti čim hitrejša, zato da me boste slišali vsi, ki ste tukaj na glasovanju. Glede koledarja za seje odbora Ekon za leto 2014, ki smo jih potrdili 17. septembra, želim vam povedati, da zaradi. Se upravičujem, to počnemo pred glasovanjem, tako da lahko prisluhnete sporočilom predsednice, ne pa zato, da jih ignorirate. Gre za postopek, ki ga zahteva konferenca predsednikov in naš poslovnik člani in članice zaradi eh, evropskih volitev. Eh, seja, ki naj bi potekala 20. in 21. januarja, je eh, predstavljena 22. januar na sredo. Prav bom nadaljevala, ko boste tiho. In pa v četrtek 23. januarja od 9. do 12.30 in od 15. ure do 18.30. Se odmor bomo ustrezno spremenili jih in jih eh, dali tudi na spletno stran. Glede direktive o reševanju in sanaciji bank, eh, dosegli smo dogovor 11. decembra v Strasburu. Direktiva bo začela veljati s 1. januarjem 2015, sistem Bejlin pa bo začel ravnati 1. januarja 2016. Zadnji tehnični sestanek poteka, eh, včeraj se je začel, poteka tudi danes, cel dan. Ustavim se zato, ker je preglasno in ne morem slišati sama sebe. Tako da, če želite glasovati, potem morate nehati z vašimi pogovori sedaj. Okay, um, a final technical meeting is taken. Zadnji tehnični sestanek poteka. Posvetovanje z odborom v skladu s pravilom 70 bo steklo, ko bo pripravljeno besedilo. Glede na glasovanje na plenarnem zasedanju naj bi o tem govorili februarja ta datum se bo morda spremenil, če bomo obestilo glasovali skupaj z DGS. Dogovor bomo dobili do konca leta, vsaj upamo, morda celo danes popovdan, pa glede na to, da gre šele na drugo obravnavo, bomo glasovali o DGS verjetno kasneje kot februarja. MIFID, trialogi, 11. trialog je potekal 12. decembra. Uh, blago in eh, dostop do trgov, sankcije, o vsem tem smo govorili, dosegli smo nov napredek. Nekatera politična vprašanja pa bodo še predmet nadaljnih razprav. Nadaljni trialog bo pripravljen eh, jutri. Direktiva o eh, zlorabi trgov. Tri roke potekajo od 10. decembra v Strasburu, naredili smo veliko napredka, kar se tiče kraja jurisdikcije, usposabljanja in preiskovalnih orodij. Prišli bomo do definicije kazenskih eh, dejanj, sankcij in prilag eh, do prilagoditve zakonodajne področje zlorabe trga trenutno nimamo na mizi nobenega predloga za trialog. Čakamo na mnenje delovne skupine in upam, da bomo do takrat prišli do dogovora, ne pa do novega trialoga. Toliko o sporočili predsednice. Sedaj pa upam, da lahko začnemo z glasovanjem. Okay. Uh, uh, Elisa, do, do Elisa, prosim, da za 3-4 minute prestavimo glasovanje zaradi tehničnih težav. Preverjamo še neke podrobnosti. So there's just some final, final touches happening on what is an important vote pilimo še zadnje podrobnosti pred pomembnim glasovanjem, tako da bomo počakali. Elisa, you're ready? Elisa, si pripravljena? Lahko prosim ustavite svoje kartice, tako da bomo opravili testiranje. Glasujte, prosim. Not working. No. Yeah. We are testing. Testiramo. glasujemo testiramo glasovalni sistem glasujte prosim enainštirideset članov triinštirideset članov in članic osemintrideset jih je pritisnilo gumb devetintrideset štirideset trije še niste glasovali dva vedno me skrbi ena oseba še ni pritisnila gumba. Prav, vsi ste pritisnili gumb, to pomeni, da vse naprave delujejo. Hvala. 30 jih je veselih, 8 uh, eh, vas ni preveč veselih, za 5 pa ne vem. Korin, prosi za besedo. Ko boste začeli z eh, enotnim mehanizmom o reševanju, bi podala pripombo. Da? Prav. Pogovarjali smo se z nekaterimi kolegi o področju oporabe in če dovolite, bom prebrala dva stavka, da bi razjasnila eh, to zadevo. Področje uporabe je eh, odraženo v enote mehanizmu za reševanje, kar pomeni, da s tem pokrivamo vse banke, ampak praktično gledano bo nacionalne eh, organi opravljali vse eh, uloge kar se tiče reševanja kot takšnega, ampak ko gre za odločitve o reševanju, ko gre za uporabo sklada, mora te odločitve sprejeti odbor eh, organa za enotno reševanje. To moramo upoštevati. Okay, Hvala. Imamo tudi. Eh, enega ali dva ustna predloga sprememb, ampak o tem ob eh, svojem času. Upam, da ste te stvari med samo že razjasnili med skupinami. Ste pripravljeni? Prav. Predlog spremembe 83. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 85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 and the commission in komisija. Kdo je za ta ustni predlog spremembe, proti, vzdržani, zavrnjen. Go, eh, glasujemo torej o izvirnem kompromisu, odde kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis E v treh delih. Prvi del. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Tretji del, kdo je za? Kaj? Želite preveriti drugi del? Prav, preverjamo drugi del kompromisa E, se upravičujem, če sem bila prehitra. Ste vsi glasovali? Sprejet. 24 proti 21. In še tretji del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa predlog srembe 3 nič 7, ko ga najdem. Mm. 307. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kompromis F. Preverili bomo prav, če res želite, ampak mislim, da so bile zadeve precej jasne. Mislim, da so v skupini LS stali sami samcati. Ste vsi glasovali? Še dva? Konec glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen je. 24 proti 19. Kompromis F, kdo je za? Proti vzdržani spred. Sovražim ta del. Kompromis G, kdo je za? Proti vzdržani spred. Kompromis GA, kdo je za, proti vzdržani sprejet. 381, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen kompromis H, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kompromis I, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kompromis J, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kompromis K, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kompromis L, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kompromis M, kdo je za, proti, vzdržani, spred sprejet. Kompromis N, najprej ustni predlog spremembe skupine LS in skupine zelenih. Glasujemo o ustnem predlogu. Kdo je za, proti, vzdržani? Mislim, da moramo preveriti. Preverjamo torej ustni predlog spremembe. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Ustnik predlog spremembe je sprejet. Sedaj bomo glasovali o tem kompromisu z izglasovano spremembo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je sprejet. In to z isto razliko glasov. Kompromis O. imamo glasovanje v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Pet, osem, sedem. Predlog sprememe je 587. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis P, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis Q, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis R, gre za novo glasovanje po delih, imate vsi nove informacije ali moram zadevo prebrati. Prav, prvi del, kdo je za, proti vzdržani spred. Drugi del. Kdo je za? Proti vzdržani spred. Kompromis S. Kdo je za? Proti vzdržani spred. Kompromis T. Kdo je za? Proti vzdržani spred. Kompromis U. Kdo je za? Proti vzdržani spred. Predlog se nam je 643. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Kompromis v, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 649, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Glasovanja po delih pri kompromisu dvojni V nimamo več, ker je bil ta predlog umaknen glasujemo o izvirnem kompromisu, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kompromis X nekje tukaj se nahaja na strani 35. Kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kompromis Y, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kompromis YA, kdo je za, Malce zmede je zavladalo, Žonpol, ti si proti, kdo je za? Bomo glasovali elektronsko. Kompromis YA. Glasujemo elektronsko. Um, ne vem, kaj bi naj eh, jaz naredila. Hvala. Danes sabo nimam eh, očal, zlomila sem jih, tako da so zadeve zelo zapletene zavrnjenje. Ne vem, če je bil en glas dovolj. Zavrnjenje. Kompromis z, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis AA, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis AB, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprejem B731, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis AC, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Predlog s svojim besedem 3-2, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Supračujem, Pablo, to je bil tudi tvoj predlog sremembe. AD, kompromis AD z ustnim predlogom sremembe skupine EKR. Najprej bomo glasovali o ustnem predlogu sremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? ustni predlog spremembe je zavrnjen, tako da glasujemo o izvirnem kompromisu AD. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis AE. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis AF. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. AG. Za, proti, vzdržani, sprejet. AH. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. AI. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. AJ, kdo je za, proti vzdržani sprejet. AK, kdo je za, proti vzdržani sprejet. AL, kdo je za, proti vzdržani sprejet. AM, kdo je za, proti vzdržani sprejet. AN, kdo je za, proti vzdržani sprejet. AO, kdo je za, proti vzdržani sprejet proti vzdržani spred, AP, kdo je za, proti vzdržani spred, AQ, kdo je za, proti vzdržani spred, AR, kdo je za, proti vzdržani spred, AS, kdo je za, proti vzdržani spred, AT, kdo je za, proti vzdržani spred, AU, kdo je za, proti vzdržani spred, AV, kdo je za, proti vzdržani spred. A dvojni V, kdo je za, v, pr, v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, spred. In pa še drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, spred. AX, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kompromis AY, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Preglasujem bi 877, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis BA, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. BB, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 882, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis BC, Nimamo glasovanja po delih, tako da kdo je za, proti, vzdržani, spred. BD, kdo je za, proti, vzdržani, spred. BE, kdo je za, proti, vzdržani, spred. BF, kdo je za, proti, vzdržani, spred. BG, kdo je za, proti, vzdržani, spred. BH, kdo je za, proti, vzdržani, spred. BI, kdo je za, ampak imamo ustni predlog sorembe, EKR, kdo je za ta ustni predlog spremembe, proti, vzdržani, zavrnjen. Tako da glasujemo o izvirnem kompromisu BI. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. BJ. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. BK. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. BL. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. BM, kdo je za, proti, vzdržani, spred. BN, kdo je za, kdo je za, BN, proti, vzdržani, spred. BO, kdo je za, proti, vzdržani, spred. BP v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. kompromis BQ. Kdo je za? Proti, vzdržani, spred. BQA, kdo je za? Proti, vzdržani, spred. BS, kdo je za? Proti, vzdržani, spred. Predlog spremembe 1.0.1.9, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis BT, kdo je za? Proti, vzdržani, spred. BU, kdo je za? Proti, vzdržani, spred bv, kdo je za, proti, vzdržani, spred, bw, kdo je za, proti, vzdržani, spred, bx, kdo je za, proti, vzdržani, spred, by, kdo je za, proti, vzdržani, spred, bz, kdo je za, proti, vzdržani, spred, ca, kdo je za, proti, vzdržani, spred, Avko 1, kdo je za, proti, vzdržani, spred 87, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis CB, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kompromis CC, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 90. Vrečujem se, glasovati moramo o predlogu spremembe. 89. Kdo je za? Ker je kompromis CC padel, tako da glasujemo 89. Kdo je za? Proti? Vz... Mislim, da moramo preveriti, ni nam reč najbolj jasno. Preverjamo predlog spremembe 89. Sivo je obarven pri kompromisu CC. Še pet vas mora glasovati, trije, še ena oseba, konec glasovanja. Hvala. Ste vsi glasovali? Zavrnjen. Preglasujem med dve. Kdo je za, proti, vzdržani? Tudi ta je zavrnjen. Preglasujem med 90. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet je, ampak vseeno bomo, bomo preverili. Preverjamo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Res je, sprejetje. 91 do je za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis CD, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis CE, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis CF, e, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. CG, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. CH, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Predostrojen bi 98, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. Predostrojen bi 97, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. Kompromis CHA, kdo je za? Proti vzdržani, spred. Kompromis CI, kdo je za? Proti vzdržani, spred. CJ, kdo je za? Prvi del. Kdo je za? Proti vzdržani, spred. In pa še drugi del. Kdo je za? Proti vzdržani, spred ena nič tri, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen, prav 704, kdo je za, proti vzdržani, preverila bom, preverjamo prav 704. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 105. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. Kompromis CK. Kdo je za? proti vzdržani spred. Kompromis CL, kdo je za, proti vzdržani spred. Kompromis CM, kdo je za, proti vzdržani spred. Kompromis CN, kdo je za, proti vzdržani spred. CO, kdo je za, proti vzdržani spred. 1, 2, 3, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. Prav, preverili bomo ena, dve, tri. Dejala sem, da je bil zavrnjen. Preverjamo predlog shrambe 1, 2, 3. Zaključujem z glasovanjem. Mislim, da smo imeli prav. Konec glasovanja. Da, zavrnjen je bil. Recimo, da je jasno. mislili smo, da ste eh, preveč praznovali po omnibusu 2. CP, kdo je za? Proti vzdržani spred. Kompromis CQ, kdo je za? Proti vzdržani spred. CQA, kdo je za? Proti vzdržani spred. CR, kdo je za? Proti vzdržani spred. AFKO 5, kdo je za? Proti vzdržani. Preverili bomo, mislim, da je bil sprejet, ampak vseeno bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Res je sprejet je bil. Kompromis CS, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. CT, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. CV, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. CW, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet proti vzdržani, spred. CWA, kdo je za, proti vzdržani, spred. AFKO 8, kdo je za, proti vzdržani, spred. CX, kdo je za, proti vzdržani, spred. CY, kdo je za, proti vzdržani, spred. CZ, kdo je za, proti vzdržani. Preverila bom. Preverjam kompromis CZ. Končali bomo z glasovanjem. Zavrnjen je bil in to kar jasno, tako da je, ne vem, če je Arlin glasovala napačno, vseeno je zavrnjen. Tako da moramo sedaj glasovati v predlogu sprejem B158, kdo je za. Proti. Vzdržani zavrnjen. 146, kdo je za, proti, vzdržani, tudi ta je zavrnjen. Kompromis DA, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. AFKO 9, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverila bom. Preverjamo AFKO 9. ste vsi glasovali, konc glasovanja, zavrnjen je bil. Kompromis DB, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 10, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo. Še ena oseba, če glasujete. Zaključili bomo z glasovanjem, konec glasovanja. Zavrnjene. Prelev srembe 156 in pa AFKO 11, ki sta enaka, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena sta. Kompromis DC, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, DD, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, DE, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Prelev srembe 162, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Razrem 163, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis DF, kdo je za, proti, vzdržani, spred. DG, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo, preverimo kompromis DG. Zaključujem z glasovanjem, konec glasovanja. Sprejetje z enim glasom več. Sedaj pa dh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, dh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, dh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, dh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, dl, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, dm, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, dn, kdo je za, proti, proti vzdržani spred, DO, kdo je za, proti vzdržani spred, DP, kdo je za, proti vzdržani spred, DQ, najprej ustni predlog sprejembe skupine EKR, kdo je za ustni predlog sprejembe, proti, preverila bom. Še ena oseba. Zaključujem z glasovanjem. Zavrnjenje. DQ brez eh, spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. DR, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. DS, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. DT, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. DTA, kdo je za, proti, vzdržani, spred. DU, kdo je za, proti, vzdržani, spred. DV, kdo je za, proti, vzdržani, spred. DVA, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, spred. DW, kdo je za, proti, vzdržani, spred. DX, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Predlog spremembe 197, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. DY, kdo je za, proti, vzdržani, spred. DZ, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Predlog spremembe 200, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 201, kdo je za, prosim, proti, vzdržani, zavrnjen. EA, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj moramo glasovati v predlogih 16 in 202, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena. EB, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. EC, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet ed, kdo je za, proti, vzdržani, spred. E eda, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Pravo preverila bom. Preverjamo eda. Se upravičujem, mislim, da sem eh, napačno sklepala. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Res je zavrnjenje. Predlog 17, kdo je za, proti, vzdržani, prav tako eh, zavrnjen, zavrnjen 207, kdo je za, proti, vzdržani, prav tako zavrnjen. Kompromis EE, e. kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kompromis EF, po delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, spred sprejet. 212, ne, se upravičujem, EG, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprejem 212, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen, 213, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. EH, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 213. EI, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. EJ, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. EK, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. EL, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. EM, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj bomo glasovali elektronsko o besedilu z izglasovanimi spremembami. Še dve osebi, ki morata glasovati. Zaključila bom z glasovanjem. Nekdo ni pritisnil gumba, ampak vseeno bomo končali. 34 glasov za, 3 glasovi proti, 8 se vas je vzdržalo. Glasujemo še o zakonodajni resoluciji. Ste si glasovali, še dve osebi. Zaključila bom z glasovanjem. Konec glasovanja, 35 glasov za, 2 glasova proti in 7 vzdržanih. Prav. Poročevalka, želite glasovati o odločitvi o začetku pogajan svetom? Prav. Gre za odločitev o začetku pogajan za eh, dogovor o prvi obravnavi. Glasovati moramo o tem torej. No. One more to vote if you're voting. I'm closing the vote. Zaključujem glasovanje, zapiram ga. 38 za 2, 5 eh, proti in 2 eh, vzdržana. Najlepše hvala, zelo dobro ste se odrezali. happening? Madam? Madam? Uh, yes, Elisa? I, j- I just... Yeah? Ja, uh, ne želim zavlačevati za glasovanjem, ampak uh, zahvalila bi se zaradi hitrega kompromisa ne le poročevalcem v senci, ampak vsem v delegacijah in drugim, uh, ki so dosegli trdno mnenje v pogajanjih svetom. Najlepše hvala vsem. Hvala. Mislim, da je bilo to pomembno glasovanje in upam res, da bo svet upošteval stališča Evropskega parlamenta in da nismo toliko zainteresirani za medvladni pristop, kot so oni. Right, so No sedaj pa poročila Žampola Goseza. Ne gre za isto zadevo. Hm? Ja, isto. Uh, predlog spremembe številka dve. Right, okay, okay. Predlog spremembe številka 2 za proti vzdržani sprejeto. Ena sprejeto za, proti vzdržani sprejeto. Glasovanje o celotnem besedilu. Prosim, glasujmo elektronsko. Začnite zdaj. Ste vsi oddali svoj glas? Zapiram glasovanje. Konec glasovanja. Najlepše hvala. 42 za, nihče proti, dva vzdržana. Sedaj pa glasovanje o zakonodajnem predlogu. Izvolite. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 42 za, nihče proti, dva vzdržana. Najlepše hvala in sedaj nadaljujemo z 14. točko dnevnega reda, upam. Je to naslednje? Ja, um, Kdo je naslednji? Nimam seznama. 14. točka dnevnega reda. Here we go. Insurance disasters. Okay, this is, um... Dobro. Poročilo sam po trhu. Kompromisni amadma B za proti vzdržani sprejet. 17. za proti vzdržani zavrnjen kompromis C za, proti vzdržani sprejet, 22 za, proti vzdržani sprejet, kompromis D za, proti vzdržani sprejet, kompromis E za, proti vzdržani sprejet, 28 za, proti vzdržani sprejet, 30 za, proti vzdržani sprejet, 29 za, proti. Ja, bi v redu? 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejet. G v dveh delih. Prvi del za, proti vzdržani sprejet. Drugi del za, proti vzdržani sprejet. Zavrnja se opravičujem. Drugi del bom preverila. Kompromis G, ste vsi glasovali, konec glasovanja? O, oh, za dva glasa smo to sprejeli, se upravičujem. 37 za, proti, vzdržani. A lahko prosim 37 predlog spremembe preverimo elektronsko. Izvolite. ste vsi oddali svoj glas, konec glasovanja zavrnjen. 38 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis H za, proti, vzdržani. Ups, v dveh delih se upravičujem. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjen kompromis I za proti vzdržani sprejet, J za proti vzdržani sprejet. 51 za proti vzdržani zavrnjen. K za proti vzdržani sprejet. 56 za proti vzdržani sprejet. A bi lahko mogoče kdo nehal tam klepetati? 57 za. Ne, ne, se upravičujem, to je brezpredmetno. Mislim, težko sledim, če je potem to na naslednji strani. 58 za, proti vzdržani. Ne, 58 elektronsko preverimo. Hm, težko slišim. Ste vsi oddali svoj glas? Ja, očitno sem sama pozabila glasovati in sem malo zmedena. Dobro. Aha, 58. predlogu spremembe smo glasovali. Sedaj 61. za. Proti je zdržani. Spreje 62. Dobro, se opravičujem. Res mi gre težko brez očal. 61. amedma oziroma predlog zmembe preverimo elektronsko. Ste vsi oddali svoj glas? Lahko zaključim. Zavrnjeno. 21, 24. 62 za, proti, vzdržani. 62 bomo tudi preverili elektronsko, čeprav se mi zdi, da smo ga sprejeli. Izvolite, glasujte. konec glasovanja sprejeto 63 za proti vzdržani sprejet 65 za proti vzdržani mislim da smo ga sprejeli če mi ne verjamete pa preverimo elektronsko izvolite Ja, zavrnjeno, no, dobro. 64 za proti vzdržani sprejet. Originalno besedilo 16 je ostavek za proti vzdržani sprejeto. Uvodna izjava A za. Ni nobenega uh, amadmaja, originalno besedilo, uvodna izjava A. Za proti vzdržani sprejet prvi predlog spremembe, uložil ga je sam poročevalec. Sprva bomo o tem glasovali, kdo je za, proti, vzdržani, za ustni amadma zavrnjen in brez tega amadma ali predloga spremembe. A želite tudi to preverjati? Torej samo v ustnem amadmaju sedaj uh, glasujemo.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 Predlog spremembe 2 za. Amadma 2 za. Proti. Zdržani zavrnjen. 3 za. Proti vzdržani sprejet. 4 za. Počakajmo. Kar držite roke gor. 4 za. Proti vzdržani. Mislim, da smo ga sprejeli. Bom pa preveril elektronsko, če želite. Uh, no, no, zavrnili smo ga. Iz nekaterih skupin so ljudje kar izginili. Pet za, proti, zdržani, sprejet. Šest za, proti, vzdržani zavrnjen, sedem za, proti vzdržani zavrnjen, osem za, proti vzdržani sprejet, devet za, proti. Hmm. Mislim, da pri devetem moramo uh, elektronsko glasovati.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 kazali s palcem navzdol in narobe sem to tolmačila. Torej, sedaj deseti amadma ali predlog spremembe za, proti, zdržani, zavrnjen. Originalno besedilo vodne zjava F za, proti vzdržani sprejeto. 11 za, proti vzdržani sprejet. Ja, 12 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 13 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis A za, proti, vzdržani, sprejet. In sedaj glasujemo o celotnem besedilu, vključno z spremembami. Prosim, elektronsko glasovanje. Two more to vote if you're... Še dva glasno manjkate. Hvala. 44 za, nihče proti in dva vzdržana. Najlepše hvala. Ehm, dobro opravljeno delo, eh, gospod eh, Terho. In sedaj glasovanje Evropski investicijski banki. smo pripravljeni, pa začnemo. Predlog spremembe 1 za, proti vzdržani sprejeto. 2 za, proti vzdržani sprejet. 3 za, proti vzdržani. Spet sem zmedena, pa preglejmo, poglejmo elektronsko medma 3. Madonca, več ne vidim brez očal. <laughs> <laughs> Ja. Uh, ste vsi glasovali konec glasovanja sprejeto četrti predlog spremembe za proti zdržani ni no, nihče iz EPP ni dvignil roke aha torej to smo sprejeli peti predlog spremembe za proti zdržani sprejeto Šesti, prvi del za protivzdržani, sprejeto, drugi del za protivzdržani. Prosim, lahko preverimo elektronsko drugi del šestega predloga spremembe. Izvolite, glasujte zdaj. Here, ne vem sicer, kaj se dogaja, ampak prej ali slej bomo ugotovili. Še tri glasa manjkajo. Konec glasovanja. Gotovo zavrnjeno. Amadma sedem. Za proti vzdržani. Kaj? No, that was the last one. Ne, to je bilo pri zadnjem. Sedaj pa sedmi predlog spremembe za, proti zdržani sprejeto. Štiri, četrti odstavek originalno besedilo za, proti zdržani sprejeto. Osmi amadma prvi del za, proti zdržani sprejeto. Bomo preverili elektronsko, čeprav se mi zdi, da smo ga sprejeli. Izvolite. Ste vsi glasovali? Ja, dejansko smo ga sprejeli. Sedaj pa drugi del za proti zdržani sprejeto. Deveti za proti zdržani sprejeto. Deset za proti zdržani sprejeto. Šesti odstavek originalno besedilo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 Spet smo sprejeli tudi ta amadma. Želite elektronsko preverjanje pri 16. Lahko, izvolite, glasujte za 16. predlog spremembe ali proti. Tudi tega smo sprejeli in sedaj deveti odstavek, sedemnajsti amadma v dveh delih. Prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani zavrnjen. 18. amadma za proti vzdržani. Malo e, roke pokažite, a lahko elektronsko preverimo pri 18. prosim. 18. dajem na elektronsko glasovanje. konec glasovanja. Sprejet za en glas. Potem pa naprej. 19. predlog spremembe za, proti vzdržani sprejet, 20. za, proti vzdržani. Prosim, preverimo elektronsko 20. predlog spremembe ali amadma. Dobro. Hmm. Zdaj strani na drugo. Dobro. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeli smo ga. 21. amadma za, proti zdržani sprejeto in se taj eh, celotno besedilo skupaj z, z glasovanimi spremembami. ste vsi oddali svoj glas, konec glasovanja, še predno vsi izginete. 39 za, en proti, en vzdržan. Najlepše hvala. Nimamo nič pod točko razno. Naslednja seja 9. Eh, januarja ob 9. uri in vsem vesel božič in srečno novo leto.